protokol strojšega posedanja. Torej, predlagam, da nadaljujemo. Zapisnik od včeraj je na voljo. Če jaz e, zglasa še. Torej, zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Hvala gospod predsednik, rad bi se oglasil v zvezi s 16. točko tega zapisnika. Namreč v 16. točki tega zapisnika je popolnoma pravilno zapisano, da sem zaprosil naj se odpre razprava o umiku moje poslanske imunitete in da je bilo to zavrnjeno. To je pa v nasprotju s tem, kar je ravno kar eh, potrdila predsedujoča zasedanju gospa Anđelili ki je trdila, da sem včeraj že spregovoril o odzemu moje imunitete, kar ni res. To pomeni, da je ta parlament odzel enemu svojih poslancev možnost, da se izreče, tako da nihče ni mogel v zvezi s tem podati svojega mnenja, ne zainteresirana oseba, niti kdorkoli, ki bi ga želel vzeti pod svoje okrilje, ne na sami razpravi, ne ob glasovanju, ne kadarkoli in želel bi, da se to zabeleži. Hvala. Eh. Hvala razumem. Da se ti pripombe nanašajo na zapisnik, hvala za ti pripombe, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu.